pomembno se mi zdi, da smo s tem vsi seznanjeni. Hvala lepa, kolega Vrc, za te informacije. Vendar pa je seveda bolj pomembno v tem trenutku glasovanje. Drage kolegice in kolegi, 12 skupnih stališč sveta, utemeljitev in pa mnen eh, komisij smo prejeli in naslavi bodo objavljeni v zapisniku današnje seje. Parlament ima trimesečni rok, ki se prične z jutrišnjim dnem, da odgovori na ta stališča. Marko Kapato, Kubicka, Tomas Mann, Charles Tenok in Helga Trüppel so uložili pisno izjavo, iz leta 2008 in sicer glede televizijske postaje NTD TV iz Kitajske in v skladu z 16. členom smo to prošnjo predali ustreznim organom. Besedila bodo objavljena. Beseda v zvezi s tem ima kolega Kapato. Eh, Najlepša hvala, gospod predsednik. V imenu vseh tistih, ki smo podali to pobudo, bi se rad zahvalil vsem ostalim 140 poslancem, ki so podprli eh, to pobudo glede televizijske postaje NTD TV iz Kitajske.